gospod predsednik. Dober dan, kolegice in kolegi. Pozdravljam predsednico komisije, gospod von der Leyen, ministrico s strani sveta, In v skladu z dnevnim redom imamo izjavo sveta in komisije glede um, pogajanja z Združenim kraljestvom oziroma mandatom za pogajanja o novem prvenstvu z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severna Irska. Sedaj pa dajem eh, besedo uh, v imenu sveta gospe Nikolini Brnjac. President, honorable members, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Sporazum o izstopu je v veljavi. Združeno kraljestvo je izstopilo iz EU, zdaj pa nas čakajo nova pogajanja. Zato mora pogajalec Unije dobiti mandat. In ta mandat mora imeti trdne temelje. Zato želim podati nekaj pomislekov, ki bi nam morali služiti kot smernice pri pripravi tega mandata. Prvič, Evropski svet je pozval k celovitemu mandatu, zato je obseg pogajanj velik. Pogajanja se morajo hitro začeti. Hiter začetek pa bi lahko vodil do tudi hitrega sprejetja mandata. 25. februarja nameravamo to storiti v svetu. Časa je malo, tudi zato, ker se je premijer Johnson odločil, da prehodnega obdobja ne bo podaljšal po letu 2020. Mandat bo širok in to pomeni, da bodo morala pogajanja potekati usporedno. Gre za pogajalski mandat, ne za rezultat pogajanj. Zato ne more v podrobnosti omenjati rezultate, ki si jih želimo doseči in kompromise, ki smo jih pripravljeni sprejeti. Dovolj mora biti manevrskega prostora tudi za pogajanja. In Spet se vračam k enotnosti in pomankanju časa. Če bi imeli preskriptiven mandat, bi zato potrebovali več časa, da upoštevamo različne prednostne naloge in različne želje. Evropska unija pa si želi, da bi dosegli rezultat, ki je pošten in uravnotežen za vse državljane in države članice. Prav tako moramo upoštevati rdeče linije Združenega kraljestva. Vlada Združenega kraljestva namerava preklicati svobodo gibanja. To bo vplivalo na pravice državljanov in to bo vplivalo tudi na okvir Evropske skupnosti, kar pomeni, da bomo morali sprejeti ukrepe na področju dostopa do skupnega trga in trgovine nasploh. Kar zadeva vsebino mandata in različne sektorje, ki morajo biti vključeni, mislim, da se strinjamo z parlamentom, kakor je omenjeno v osnutku vaše resolucije. To pomeni, da bomo relativno ambiciozni v primerjavi z drugimi, tretjimi državami. Ampak to ne more pomeniti, da bo Združeno kraljestvo dobilo enake prednosti kot članica, zlasti glede na to, da imajo svoje rdeče linije. Zdaj pa najprej bolj horizontalni vidiki tega partnerstva, upravljanja in enakih možnosti za vse. Tukaj dvoma ne sme biti. Evropska unija je pripravljena ponuditi ambiciozen prostotrgovinski sporazum z občutnim dostopom do trga. Vendar zato ne moremo tvegati konkurenčnosti naših podjetij, socialnih pravil, pravil na področju zdravstva ali socialne varnosti. To pomeni, da mora sporozum vključevati določbe o enakih možnostih za vse, spoštovati pa moramo visoke standarde. To je še toliko bolj relevantno, zato ker se je Združeno kraljestvo odločilo, da se bo na regulatorni ravni odmaknilo od EU. Po mojem mnenju, zato potrebujemo ustrezen mehanizem za reševanje sporov in tudi za izvrševanje rešitev. Nobenega smisla nima govoriti o določbah za enake možnosti, če jih ne bomo mogli izvrševati. Še dva komentarja. Prvič. Zavedamo se, da je namen Združenega kraljestva, da bi ustavili prost pretok ljudi, vendar želimo si, da bi bil naš prihodni sporozum dovolj ambiciozen tudi na področju mobilnosti. Drugič, in s tem se navezujem na svoje prejšnje komentarje, to bodo pogajanja, ki bodo zaposlila komisijo, parlament in svet. Ampak zaradi tega ne smemo pozabiti na sporozum o izstopu. Še vedno moramo spremljati natančno izvajanje tega sporazuma. Tudi tukaj je to v interesu nas vseh. Tekom pogajanj moramo poskusiti zagotoviti dobro sodelovanje, ki smo mu bili pričo tekom pogajanj o brexitu. Hvala. Hvala ministrici Brnec in sedaj beseda predsednici Vandrlajan. Izvolite. Hvala, gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci. Pred dvema tednoma smo se poslovili od eh, britanskih kolegic in kolegov s pesmijo Old Lang Syne. To je bil čustven trenutek v parlamentu, poln sentimenta. Hvala vam za to, da ste pripravili tako lepo gesto. To je bilo res nekaj posebnega. No, od takrat naprej se posvečamo prihodnjemu odnosu z Združenim kraljestvom, čakajo nas pogajanja in teh pogajanj se bomo lotili zelo ambiciozno. Dobri prijatelji in Britanci so naši prijatelji, si to zaslužijo. Johnson je v Greenwichu ta mesec povedal, da bo Združeno kraljestvo globalni zagovornik proste trgovine. Konec citata. No, to je nam zelo všeč, kajti trgovinski sistem, ki temelji na pravilih, je trenutno ogrožen. Zato potrebujemo partnerje, ki nam bodo pomagali poskrbeti, da bo sistem bolj pošten in močnejši. Zato si evropejci že odnegdaj prizadevamo. Želimo si, da bi imeli odprt trgovinski sistem, ki je tudi pošten. Kajti, kaj sploh pomenijo prostotrgovinski sporazumi. Prostotrgovinski sporazumi nadomeščajo negotovost z jasnim naborom pravil. Zagotavljajo nove trge za mala in srednja podjetja. Prostotrgovinski sporazumi morajo služiti ljudem. Zato sklepamo prostotrgovinske sporazume, naprimer s Kanado in Japonsko. Ne gre samo za povečanje trgovine na področju blaga, storitev in ljudi. Seveda tudi to, ampak ne le to. Dvigajo tudi standarde pri številnih vprašanjih, naprimer na področju pravic delavcev in okolja. Zato smo ponosni na nje. Vprašajte naše kanadske ali japonske prijatelje, kaj misli o njih. Oni so zelo zadovoljni, da smo združili sile in poskrbeli, da je globalni ekonomski sistem bolj pošten, Veseli so, da lahko sodelujejo z Evropsko unijo, kajti v današnjem svetu je velikost pomembna. Naš skupni trg je velik 440 milijonov ljudi. To so ambicije, ki jih imamo za prostotrgovinski sporazum z Združenim kraljestvom. Ko smo sprejeli politično izjavo z Združenim kraljestvom, smo predvideli trgovinski odnos brez tarif in brez kvot za vse blago. To je nekaj, česar še nikoli nismo ponudili nikomor. Gre za nov model trgovine z zelo velikim in obsežnim dostopom do našega skupnega trga, ampak seveda to bi pomenilo, da se tudi oni zavezujejo k temu, da bodo spoštovali lojalno konkurenco ter spoštovanje potrošniških in okoljskih standardov. Preprosto gre za enake možnosti za vse. Pripravljeni smo govoriti o vseh vrstah različnih trgovinskih uh, eh, sporozumov. Ne glede na to, za kateri model se odločite, je nekaj jasno. Modeli vključujejo ne samo pravice, ampak tudi obveznosti za obe strani. Vzemimo naprimer model za Kanado in to je omenil premije Johnson. Seveda, naš sporozum s Kanado odpravlja tarife pri številnih vrstah blaga, vendar ne pri vseh. In naš dogovor z Kanado odpravlja večino kvot, vendar ne vseh. Naprimer, še vedno imamo kvote za govedino in sladko koruzo. In seveda, še vedno ustrajamo pri tem, da se spoštujejo naše standarde. In čisto odkrito vam lahko povem, da sem bila nekoliko presenečena, ko sem slišala, da je, združeni, da je premijer Združenega kraljestva omenjal avstralski model. Avstralija je močan partner, ki je na naši strani. Prav gotovo. Vendar Evropska unija nima prostotrgovinskega sporazuma z EU. Trenutno trgujemo na osnovi pravil Svetovne trgovinske organizacije. In če si Britanci to želijo, prav. Ampak eh, zdaj ravno govorimo z Avstralijo o tem, da je čas, da naredimo korak naprej, da tudi z njimi sklenemo prostotrgovinski sporazum. Seveda, Britanci lahko pristanejo na manj, ampak jaz mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni. V Greenwichu je premije imel govor, ki je dobro izhodišče. Obozoril je na vse, kar so dosegli v Združenem kraljestvu na področju zaščite okolja, sociale, na področju pravil konkurence in tako naprej. Čestitam jim za to. Zdaj ni čas, da se nižajo standardi na področju socialne zaščite ali okolja. Zdaj ni čas, da gremo niže standardi na področju konkurence. Premijer Johnson je bil ambiciozen glede minimalne plače in eh, na področju eh, plačila eh, v času porodniškega dopusta. Zelo ambiciozen je bil na področju izpustov. Želi si, da bi podjetja konkurirala na pošteni osnovi. S tem se strinjam. Lahko spodbujamo dinamično konkurenco, ki bo koristila tako Združenemu kraljestvu, kot tudi EU. In britanskim prijateljem želim povedati, da je v našem skupnem interesu, da za to poskrbimo. In to bi bilo tudi v skladu z vrednotami, ki si jih delimo. Gre za vrednote odprtosti, poštenosti, socije, socialne poštenosti in svobodnega podjetništva. To niso neke sentimentalne vrednote, to so vrednote, ki jih moramo zagovarjati. Hvala lepa, povedati vam želim, da je delovna skupina pripravljena na pogajanja in mi smo pripravljeni. Hvala. Hvala, gospa predsednica. In sedaj poskušamo mnenja političnih skupin. Prva Evropska ljudska stranka bo njegovem imenu govori za dve minuti gospod McAllister. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Resolucija o osnutku mandata, o kateri govorimo danes, je rezultat novo oblikovane skupine za usklajevanje v zvezi z Združenim kraljestvom. Jaz predsedujem tej skupini, zato čestitam vsem poslancem, skupinam in odborom za to, da so tako dobro delali v tako kratkem času. Rezultat je dober, resolucija je uravnotežena in pripravili smo jo samo devet dni potem, ko je Mišel Barnier predstavil svoj pogajalski mandat. Resolucija vključuje naše poglede na vsebino in arhitekturo prihodnjega odnosa EU z Združeno kraljestvo. Naj izpostavim tri načela, ki so še posebej pomembna. Prvič, integriteta in ustrezno delovanje našega skupnega trga, carinske unije in štirih svoboščin je nekaj, kar moramo ohraniti. In drugič, tretja država ne more imeti enakih pravic in prednosti kot država članica EU in tretjič, enake možnosti za vse so prednostna naloga in predpogoj za vsak sporozum. Ne bomo se spustili v dirko do dna. Ursula von der Leyen je povedala, da moramo z britanskimi prijatelji poskusiti doseči partnerstvo, ki bo šlo onkraj trgovine. To partnerstvo mora vključevati čim več, od zaščite okolja do zaščite podatkov, do ribištva, vesolja, finančnih storitev in varnosti. Pripravljeni smo na novo partnerstvo brez tarif, brez dumpinga in brez kvot. Ampak prostotrgovinski sporozum z Združenim kraljestvom ne bo enak trgovini brez ovir. Izvajanje Sporazum o izstopu je prav tako zelo pomemben element in to zadeva še posebej pravice državljanov in finančne obveznosti v zvezi z sporazumom med Severno Irsko in Irsko. Naš glavni pogajalec Mišel Barnier, ki je zelo spoštovan, nam je na prvem sestanku za skupino že obljubil, da bo parlament o tem obveščal v vseh fazah postopka. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa predsednica eh, Garcija Perez za skupino socialistov in demokratov, tri minute in pol. Ja. Gracias, Hvala, gospod eh, predsednik. V imenu skupine socialdemokratov se želimo zahvaliti Evropski komisiji in predvsem ekipi gospoda Barneja za vsa prizadevanja pogajan, na področju pogajanj o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in uh, Združenim kraljestvom. V parlamentu želimo poslati močno sporočilo. Odnosi bodo odvisni od uh, tega, v kolikšni meri bo britanska vlada pripravljena usklajevati zakonodajo na področju gospodarstva, socialnih zadev in okolja. Ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, je izgubilo vse svoje politične pravice, sicer pa se nič ni spremenilo. Sedaj imamo 11 mesecev za to, da izpogajamo kompleksen dogovor, ki bo določil naše prihodnje odnose. V luči te nove situacije moramo poskrbeti za to, da nič ne bo vredno več kot članstvo v Evropski uniji. Socialdemokrati si želijo celovitega sporazuma z eh, Veliko Britanijo. Ampak več kot bodo oni postavili ovir, bolj um, um, težje bo doseči dober dogovor. Če pa bo Velika Britanija naklonjena enakovrednim, uravnoteženim odnosom, potem bomo podpirali sporazum, ki bo koristil državljanom na obeh stranih kanala. Pripravljeni smo skleniti ambiciozen trgovinski sporazum brez tarif za vse izdelke, ki bodo vstopili na skupni trg. Enako velja za storitve. Če želimo, da so te eh, koristi oprijemljive, potem potrebujemo tudi sodelovanje na področju sodstva, policije, prav tako pa se moramo lotiti vprašanja ribištva, energije um, ter uh, finančnih storitev. Ampak ob tem moram biti jasna. Združeno kraljestvo mora zagotoviti lojalno konkurenco, dopustiti mora dostop uh, ribiškim ladjam v svojih vodah in spoštovati mora sodbe Evropskega sodišča. Prav tako upamo, da bo Španija imela zadnjo besedo v pogajanjih med Evropsko unijo in Veliko Britanijo, ko gre za Gibraltar, tako kot to določajo smernice komisije. Uspeh pogajanj bo odvisno od tega, ali bomo uspeli ohraniti naše najmočnejše orožje. Gre za enotnost. Komisija je edina sogovornica Združenega kraljestva, eh, vendar pa mora končni rezultat potrditi tudi parlament. Skupaj smo do sedaj uspeli zaščititi carinsko unijo, eh, enotni trg in pa štiri svoboščine. Ne smemo pozabiti na to, da naš projekt temeli na zavezanosti uredno, tam, eh, ki so ravno nasprotne od tistih, ki jih kažejo nekateri britanski vodje, eh, ki se zatekajo v nacionalizem. Sedaj moramo obraniti demokratična načela in pa temeljne svoboščine, ki so omogočile napredek našega evropskega projekta. Hvala lepa v imenu skupine Renew, gospa Loazo, minuto in 30, izvolite. Le Royaume-Uni a choisi. Združeno kraljestvo se je odločilo, da bo zapustilo EU in uh, zdaj moramo poskrbeti za prihodne odnose. Prihodnost uh, naših odnosov bo težja. No, mi bomo spoštovali odloči, odločitev Britancev. Odločili so se, da izstopijo iz EU, eh, e pa ne samo to, tudi iz skupnega trga in carinske unije želijo izstopiti. To bodo posledice. In posledice bodo obsežne in to bodo, bo vplivalo tudi na naš prihodni odnos. Močna Evropa je tudi v interesu Združenega kraljestva. Mi smo prvi partner Londonu na področju trgovine in tudi na področju izmenjave ljudi. Geografija je takšna, kot je in dejstva tudi. Veliki izzivi nas čakajo. Podnebne spremembe, terorizem, kibernetski napadi, virusi. Nič od tega ne spoštuje meja, zato potrebujemo nov način, da se teh izzivov lotimo skupaj, kajti če ne bomo držali skupaj, bomo izgubili vsi. Pripravljeni smo na tesno partnerstvo z Združenim kraljestvom, ampak tudi mi imamo trdna prepričanja, v katera verjamemo in Brexit ne sme teh prepričanj postaviti na kocko. Mi imamo visoke standarde na področju zaščite potrošnikov in delavcev, pa tudi zasebnega življenja. Zaščititi želimo tudi naše osebne podatke in planet. Nismo pripravljeni sprejemati kompromisov na področjih, za katere smo se tako borili. V pogajanjih moramo pokazati, da spoštujemo te urednote ponujamo jim res partnerstvo brez premere, ampak tudi oni bodo morali ustrezno popustiti do nas v primerjavi z drugimi partnerji. Kajti Združeno kraljestvo ni ne Kanada, ne Južna Koreja, niti Singapur. Oni so bližji nam, bolj smo z njimi povezani in Brexit ne sme previti in prekiniti vezi, ki nas povezujejo že stoletja, niti ne sme spodkopati evropskega projekta. Hvala. Hvala lepa v imenu eh, skupine Identiteta in demokracija, gospod eh, Kofod, za eno minuto. Hvala lepa. Britanci so in bodo ostali naši tesni prijatelji in tudi tesni partnerje. Želim si, da bi imeli sporozum, ki bo spoštoval britanske zahteve, da bodo torej lahko bolj odločali o tem, koga bodo spustili v državo, naprimer. To velja tudi za storitve. Želimo si, da bi z Britanci tesno sodelovali. Tudi na področju trgovine za mojo državo, Dansko, je ključno, da poskrbimo, da bo naš najtesnejši partner lahko z nami ohranil tesne trgovinske odnose. Danska je vstopila v EU zato, ker smo želeli trgovati z Britanci. Ko je Brexit eh, povzročil to, da je Združeno kraljestvo zapustilo EU, so dejali, da zapuščajo samo EU, ne pa globalnega trgovinskega sistema. Upam, da bomo z Britanci sprejeli sporazum v okviru katerega bomo lahko še naprej imeli tesno partnersko sodelovanje, ne glede na Brexit. In lepo bi bilo, če bi mi vsi lahko ohranili svoje vrednote. Gre za sodelovanje na osnovi zdravega razuma in za željo potem, da bi si vsi prizadevali doseči skupne cilje, ne pa da sledimo temu EU federalizmu. Hvala. Hvala v imenu zelenih, eh, predsednik Lambert, za dve minuti. Dvoje prvič, EU in Združeno kraljestvo sta geografsko skupaj. To se ne bo spremenilo, zato je tudi v našem interesu, da imamo čim bolj prijateljske in tesnejše odnose. Drugič, vsi v Združenem kraljestvu niso nacionalisti. Evropsko, Evropska unija ima v Združenem kraljestvu veliko prijateljev. Poskrbeti moramo tudi za njih. Kar zadeva trgovino, Združeno kraljestvo ima tukaj drugačne cilje kot EU. Eh, e Oni želijo dostop do našega trga, vendar ne želijo sprejemati naših standardov, kar zahtevamo mi. Zato nas vse vabim, da smo kreativni. Naj povem, kako si to predstavljam. Kapital pravila izkorišča zato, da spodkopava standarde na področju okolja ali fiskalnih pravil. Zdaj pa govorimo o prostotrgovinskem sporozumu z Združenim kraljestvom, s katerim lahko dosežemo prav nasprotno. Zakonodaja EU in Združenega kraljestva je zdaj eh, usklajena, ampak ne na vseh področjih. Naprimer, zaščita zasebnega življenja, socialne norme, tukaj smo mi bolj ambiciozni kot Združeno kraljestvo. Obstajajo pa tudi področja, kjer imajo Britanci više standarde kot mi, naprimer na nekaterih področjih področjih eh, zaščite okolja in pri regulativi bančnega sistema. In mislim, da bi morali poskusiti doseči tak sporozum, kjer bi se oba partnerja zavezovala k temu, da spoštujeta bolj ambiciozne standarde. To pomeni na področju zdravja, dela, okolja in tako naprej. Na tak način bi lahko spodbudili konkurenco navzgor na področju standardov. To se še nikoli ni zgodilo in eh, mislim, da je to trgovinski sporozum, ki bi si ga večina državljanov želela. In eh, potem bomo govorili tudi o trgovinskem sporozumu z Vietnamom. Hvala lepa v imenu skupine Evropskih konzervativcev in reformistov, gospod Epping. Evropska unija in um, Združeno kraljestvo sta v novem obdobju, približuje se priprava novega trgovinskega sporazuma, nove pravila, ampak eh, gre za drugačno mentaliteto na obeh eh, straneh kanala. Vsaka birokracija ima svoje pravila in svoje svetost. Evropska eh, demokracija in birokracija je zelo podobna mandarinom v kitajskem kraljestvu imperiju. V eh, Združenem kraljestvu, ki je bilo samo imperij, pa se razvija eh, prepričanje, da so še vedno eh, veliki, veliko cesarstvo. Evropsko Unija ne sme pozabiti na svoje državljane, mora biti pragmatična in ukvarjati se z nepravili, ampak predvsem cilji, upoštevaja osnovne interese vseh. Eh, trenutna eh, britanska vlada je najmočnejša na zahodnem, eh, zahodnji Evropi, ne smemo pa pre pozabiti na druga pravila. Rezultati bodo eh, odvisni od naše pripravljenosti in volje uspeti. In to je začetek za pogajanja. Gospod Brnje je odličen pogajalec ste in upam, da boste te mentalitete lahko premostili, eh, čeprav sta to še vedno dva ločena svetova. Najlepše hvala v imenu eh, skupine GUE, gospod Širdevan, za minuto in 30. Hvala lepa, gospod predsednik. Pri pogajanjih o prihodnih odnosih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo ne gre samo za to, kako bodo urejeni trgovinsko-gospodarski odnosi. Gre za veliko več, gre za prihodnost Evropske unije. Ne razumite me napak. Eh, naslednjih 11 mesecev ehm, ne bo spremenilo vse. Lahko pa je teh nekaj mesecev odločilnih. Gre za vprašanje, ali bo Združeno kraljestvo izbralo nadaljni razvoj v povezavi z Evropsko unijo ali pa ne. Ampak na koncu ni gospodarstvo tisto, ki je najpomembnejše. To so državljani in državljanke, to so ti tako imenovani navadni ljudje, ki bodo izbirali tudi med tem, kaj bo naslednji najzanimivejši razvojni model v Evropski uniji ali pa zunaj Evropske unije. Zato moramo njihove interese in pravice postaviti v srčiko pogajanj. Moramo se zaščititi pred eh, dumpingom, potrebujemo varstvo okolja, potrebujemo dobre delovne pogoje. Eh, nihče ne želi slabših delovnih pogojev ali pa eh, Eh, ali pa slabih socialnih pogojev. Ne, zaščititi je treba mir v, na Severnem Irskem, pravice državljanov. Um, kritično pa gledamo na vprašanje vojaškega sodelovanja, sodelovanja med obveščevalnimi službi, službami in tako naprej. Mi se bomo pogajanj lotili z mislijo, da je trdi Brexit še vedno možen in da ga nihče ne želi. Poslušali smo mnenja vseh političnih skupin, eh, sedaj pa za eh, minuto in 30 eh, gospod Hansen. Hvala lepa za besedo. Mnogi pravijo, da je Brexit norost ekonomsko gledano in na koncu prihodnega obdobja bodo to potrdile tudi številke. Kot eh, poročevalec v odboru INTE bi želel izpostaviti, da to, kar ponujamo Združenemu kraljestvu, je več, kot smo kadarkoli kot Evropska unija ponudili komorkoli v okviru trgovinskih sporazumov. Eh, v vsakem primeru ponujajo enake možnosti za vse, da se ne bi začela uh, tekma navzdol. Level playing field oziroma enake možnosti mora biti v prvi vrsti že v tem prehodnem obdobju. Moramo biti na uh, nivoju, moramo dosegati, kar smo si zastavili. In uh, tudi uh, ne pozabiti, da ima še vedno primat uh, Evropsko sodišče. Ambicioznost tega sporazuma lahko rečemo bo odvisna od zelo kratkih eh, do, rokov, ki so jih postavili Britanci. Hvala lepa, pozdravljam vse skupaj. Govor, naslednji govornik je gospod Silva Pereira. Razpravljamo o zelo pomembni rezoluciji o političnih uh, smernicah za pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi kraljesti. Uh, eh, 123 odstavkov nešteto število strani glavna pa je naslovnica, kjer bodo podpisi vodi političnih eh, skupin v tem parlamentu. To pa kaže na veliko podporo za našo osnutek rezolucije in mi smo pripravljeni ščititi skupne interese in skupno vizijo države članice pozivamo, da postopajo enako, da eh, se vzdržijo vseh bilateralnih pogajanj na te, v tej fazi in da delujejo kot blok, ki ga eh, predstavlja kot edini pogajalec eh, gospod Barnier oziroma komisija. Želimo doseči Eh, strateški, ekonomski odnos, eh, ki bo zdrav in ambiciozen. Istočasno pa moramo jasno povedati, da bomo zagotovili odprto, a tudi pošteno konkurenco na osnovi enakih možnosti, kjer se ne bodo kršili evropski standardi eh, okoljevarstva, socialne države, varne hrane in drugega jasno moramo uh, zavrniti možnost, da bi se to zgodilo, kot uh, sedaj nakazuje Združeno kraljestvo, in opozoriti na sorazmerne uh, posledice glede dostopnosti uh, notranjega trga za Združeno kraljestvo, če bi uh, se naš osnovni dogovor razvodenil. Uh, Gospodarsko uh, sodelovanje je že zastavljeno z uh, uh, izstopnim sporazumom in vključno z uh, nadzorom nad mejo z Irsko in v Irskem morju. In to zahteva polno izvajanje vseh obveznosti v okviru tega sporazuma. Hvala, gospod eh, Peterson, za eh, skupino Renew. Er, Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Združeno kraljestvo je pomembno in velika država se je odločila, da nas bo zapustila, kar je žalostno za obe strani. Po drugi strani pa je to pozitivno. Pošteno je, da imamo danes to rezolucijo, o kateri razpravljamo. To je rezolucija, ki je zelo široko potezna, ki jo je podprla res velika večina v Evropskem parlamentu. Izpostavlja velik, eh, pomemben signal Evropskega parlamenta, ki želi v nadaljem sodelovanju enake možnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker nima smisla zniževati standarde na področju okoljevarstva, podnebnih e, sprememb in zaščite potrošnikov, nima smisla zniževati e, kvote na minimum in nima smisla, da Združeno kraljestvo zahteva poln dostop do notranjega trga, ne da bi spoštoval pravil ki berajo na tem trgu. V vsakem primeru to, kar smo dosegli, moramo zaščititi. V kratkem obdobju se soočamo z konkretnim izzivom na področju ribolova, ker je ogromno delovnih mest, ki so eh, ogrožena eh, in eh, njihovo življenje teh, ki upravljajo eh, to delo, je ravno odvisno od ohranitve teh delovnih mest. Eh, v tem kontekstu mora biti eh, partnerstvo res pozitivno za vse. Najlepša hvala, gospod Bej. Da, seveda moramo imeti tesne odnose z Združnim kraljestvom, kajti imamo podobne vrednote in podobno civilizacijo. To pa ne pomeni, da moramo povsod popuščati. Gospod Barnier, pred nekaj dnevi ste predlagali, da bi odpravili vse carinske dejatve in kvote. Gre za prostotrgovinski sporozum. Filip Lombert je pred nekaj trenutki podal podoben predlog. Prostotrgovinske sporozume sprejemamo posod po svetu. Čez nekaj trenutkov bomo govorili tudi o Vietnamu. Zdaj je Združeno kraljestvo tretja država in tega se je treba zavedati. Zdaj bi se lahko pojavilo tveganje, da bo na naš skupni trg prišlo več trgov, ki, več blaga, ki ne spoštujejo naših standardov. Francija. Veliko ribari tudi v britanskih vodah in obratno. To pomeni, da imamo velik vpliv in veliko eh, možnosti, da tukaj vplivamo na pogajanja. Naš uh, Trg je velik in tudi na naše ribiče ne smemo pozabiti. Brexit je priložnost, da spremenimo model in da poskrbimo za ustrezna pravila. Hvala. Najlepše eh, hvala in sedaj v imenu zelenih eh, Tjeri Rentke. Hvala, gospa predsedujoča. Res je to eh, poseben trenutek, ko razpravljamo o brexitu v parlamentu brez. Eh, sodelovanja naših eh, britanskih kolegov, ki jih zares pogrešam. Žalostno je, da je do Brexita prišlo. Eh, v veselje in čast mi je bilo, da sem v okviru Erasmusa sodelovala v, eh, študirala v lepem mestu Edinburgh in to so spomini, ki jih ohranjam tudi za prihodnjo. Gospodarske in trgovinski odnosi bodo ključni tudi za prihodnost to pa mora temeljiti tudi na drugih eh, vprašanjih, tako da se eh, zauzemamo, da bo eh, Združeno kraljestvo ostalo v programu Erasmus. Mladi niso glasovali za Brexit in bilo bi nepošteno, da bi jim ukinili možnosti, ki so jih imeli drugi evropski in jih še imajo drugi evropski državljani. Zato si želim, da zgradimo mostove tako, da mladi lahko najdejo pot na nazaj. Najlepše hvala. In sedaj uh, kolega Krasnodjepski iz skupine EKR. Najlepše hvala. Uh, osnutek resolucije vključuje mnoga dejstva in resnice in ga lahko podpremo. Vendar pa je duh uh, teh pogajanj za nekaj, kar nas lahko uh, skrbi. Odnosi med Bruslem in uh, Londonom niso vzpodbudni. Uh, ne more imeti uh, Združeno kraljestvo enaka pravila in enake pogoje, kot če bi bila članica Evropske unije. Po drugi strani pa to ni kar neka tretja država. Z nami je povezana gospodarsko in kulturno in to z mnogimi evropskimi državami. Od leta 1939 do 1943 prejšnjega stoletja so Poljska in eh, Velika Britanija skupaj branili evropske interese. Naši odnosi so na najvišji ravni in upam, da bodo tako ostali eh, še naprej. Hvala izhod Združenega kraljestva ponuja priložnost za to, da, pod, da popravimo napake iz preteklosti. Sovražni govor, negotovost, eh, dvomi v evropski projekt. Evropa bi morala biti prostor solidarnosti in sodelovanja. Ne smemo državljanom, državljanom prepuščati razočaranjem. Sedaj moramo pomagati tudi državljanom, ki živijo v Združenem kraljestvu. Veliko špancev sedaj živi tam. Skrbijo mm, nas tudi pravice delavcev, ki vsak dan prečkajo uh, mejo v Gibraltarju. Njihovo, njihov status še ni bil dogovorjen. Prav tako nas skrbi možnost dumpinga, skrbi nas sodelovanje na področju vojaških zadev. Morali bi se posvetiti predvsem državljanom in njihovim pravicam. Naša skupina si bo prizadevala za to, da bi ohranili okoljske pravice, da bi ohranili primarne sektorje, gozdarstvo, kmetijstvo, Uh, in ne, ne smemo prepustiti, da bi pogajanja narekovali samo finančni interesi. Testu... Iz Evropske ljudske stranke Antonijo Tajani, izvolite. Besedilo, eh, ki ga obravnavamo, eh, je namenjeno zaščitu naših interesov med pogajanji. Predvsem gre za zaščito notranjega trga. Evro, Združeno kraljestvo ne more se tukaj usiliti kot eh, trojanski kon, ne da bi upošteval standardov in pravil. In to velja tako za državljane kot podjetja. Moramo eh, zagotoviti varnost eh, evropskih državljanov in. Evropskih državljanov ne smemo uh, dovoliti nelealne konkurence, uh, ko naprimer uh, eh, gre za uh, parmezan, ki ga proizvajajo italijani. Um, ampak gre tudi za uh, iz zaščito eh, energetike, ribolova, mira na irskem, interese Španije na eh, Gibraltarju in boj proti terorizmu. Moramo se eh, izogniti temu, da bi Združeno kraljestvo postalo evropski Singapur. Če zato pa potrebujemo čim bolj pozitivne odnose z Londonom ki je, eh, in Združenim kraljestvom, ki je izstopilo iz Evropske unije, je pa še vedno njen del. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Resolucija kaže na to, da smo se pripravljeni pogajati. In mislim, da nam bo uspelo v devetih mesecih uh, skleniti dogovor. Ponavadi je situacija takšna, da imamo dva raznolika partnerja, ki se približujeta, se dogovorita o skupnih standardih ali pa jih približata. Sedaj pa moramo pravzaprav imamo harmoniziran sistem, ki se ločuje. Zato mislim, da bodo ta pogajanja nekoliko lažja kot druga. Um, upoštevati moramo tri stebre, tudi carinske. Evropska unija je naš skupni cilj. Lahko se bomo o tem dogovorili, če bo zagotovljeno, da bodo izdelki, ki prihajajo v Evropsko unijo, dejansko britanski izdelki, ne pa izdelki, ki preko Velike Britanije prihajajo v Evropsko unijo. Drugi, če gre tudi za standard eh, storitev. Tukaj imamo jasen skupek pravil, ko gre za zaščito potrošnikov, ko gre za varstvo zdravja, nikakor ne smemo posegati v veljavne standarde. Tudi tukaj se bo enostavno dogovoriti. Tretji stebr pa je najbolj zapleten. Seveda se moramo pogovarjati tudi o trgovinskih pravilih, zato da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Gre torej za enake delovne pogoje, za enake okoljske standarde. Eh, tudi pravila o državni pomoči morajo biti usklajena, eh, enako pa velja tudi za davčno osnovo. Če se o tem ne bomo dogovorili, bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Tega ne smemo dopustiti. Če bo prihajalo do izkrivljanja konkurence, bomo morali ponovno uvesti tarife ne moremo dopustiti, da bi imeli preko kanala nekakšen dumping z eh, prostim dostopom do našega trga. Najlepša hvala v imenu gospodinju, eh, gospod eh, Luis Garciano. Upam, da bo prihodnje sodelovanje plodno. No, jaz želim poslati Združenemu kraljestvu jasno sporočilo. Parlament ne bo dopustil, da bi Združeno kraljestvo postalo pralnica denarja ali pa davčna oaza pred obalami Evrope. Naj vas spomnim na odstavek 21 resolucije. Tam je zapisano, da mora Združeno kraljestvo spoštovati standarde na področju um, boja proti pranju denarja in pa ukrepom eh, boja proti zagibanju davkom. Naj vas spomnim na to, da to velja tudi za Gibraltar, za eh, Bermudo in vse druge otoke, ki spadajo v oddaljena območja Velike Britanije. To je bistveno vprašanje za Evropsko unijo. Če bomo dopustili davčne goljufije pred obalami Evropske unije, potem bo to ogrozilo našo konkurenčnost, naš socialni model in naše gospodarstvo. Gospod Marko, kam pa me nosi? Najlepše hvala. Trišnja rezolucija je besedilo, ki je gotovo dobrodošlo, dobro namerno, ampak pred dvema tednema smo se poslavljali skoraj z solzami v očeh od Združenega kraljestva. Um, predsednica komisije je stalno ponavljala, to so naši prijatelji, ki so nas pravzaprav tri leta uh, podcenjevali in Ne more, nekateri so uh, govorili, da, je, da do Brexita sploh ne bi prišlo. Uh, um, govorimo o uh, nekem uh, prostotrgovinskem sporazumu. Uh, eh, Kmalo bomo naredili takega z nekim daljno azijsko državo ali ne bi mogoče morali kaj podobnega narediti z ZDA, eh, ki je ogromno izvaža in na ta način povzročate ogromno škodo, ki je vaša odgovornost. Hvala lepa, gospod Božvaj, naslednji. Kolega Stisny an de Commissie om eh, snel. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Komisija mora ukrepati hitro in pragmatično. Zato, da bomo prišli do dogovora. Polno zaupamo komisarju Barneju, on je že opravil odlično delo. sedaj potrebujemo obsežen trgovinski sporazum brez ovir. Gre tudi za to, da poskrbimo za skupna pravila igre za vse. No, ampak za določena področja se mi porajajo različna vprašanja. Zanima me, ali se je komisija sposobna pogajati o tem, Zdi se mi, da komisija ni sposobna preprečiti gradnje um, naftnih črpališč uh, v Severnem morju. Gospod Šol, hvala. Vsi se zavedamo dejstva, da moramo urediti prihodne odnose z Združenim kraljestvom. To je naša naloga, gre za gospodarsko, sociološko in kulturno-teološko dimenzijo. Pomembni so tudi pravični trgovinski odnosi. Ne vem, če bomo vse uspeli um, urediti v okviru trgovinskega sporazuma. Tukaj so še vprašanja sodelovanja med policijskimi organi, okoljska vprašanja, sporazumi o letalskem prostoru in tako naprej. Na svet apeliram naj eh, poskrbi za preglednost in naj spoštuje demokratična načela. Apeliram na vas, da upoštevate tudi cilje mednarodne delovne organizacije, določbe na področju varstva podatkov, eh, konvencije ZN in tako naprej. Prav tako bi morali poskrbeti za varstvo okolja. To ne sme prednjačiti pred, eh, oziroma ne smejo predvsem prednjačiti gospodarska vprašanja. Gospod Gonzales Pons. Hvala, gospa predsedujoča. Če se nekdo odloči za Brexit, potem mora oditi. In sedaj Združeno kraljestvo ne more imeti več prednosti zunaj Evropske unije, kot pa v Evropski uniji. Tri leta smo se pritoževali, ker Britanija gre, sedaj pa nas ne sme preplaviti nostalgija. Enako nekako trdni moramo biti pri pogajanjih, kot smo trdni pri pogajanjih z vsemi drugimi državami. Ne smemo dopustiti, da bi Gibraltar postal davčna oaza. Braniti moramo naše ribiče, ki se vsak dan borijo za svoje vsakdanje preživetje. Obraniti moramo naše kmete in naše izdelke. Če so želeli britanski politiki biti tretja država, potem jih moramo v teh pogajanjih obravnavati kot takšne, kot tretjo državo. Ne smemo dopustiti, da bi uh, Velika Britanija postala nekakšna davčna oaza pred našimi urati. Hvala lepa, gospod Paterson. Mislim, da ste pustili prižgano lučko na telefonu.

Nobena država izven Evropske unije ne more imeti enakih pravil, pravic, kot če bi bila članica. E, eh, temeliti moramo odnos na štirih svobodah in soboščinah in upoštevati interese e, in državljanov. E, Združenega kraljestva kot stalna članica NATO, eh, bomo verjetno še naprej imeli skupne vrednote, imeli skupne vojne misije, imeli usklajene skladno, eh, odnose do Irana in eh, nadaljevali z neširjenjem jedrskega in drugega orožja. Upam, da bomo v pogajanjih v nadaljevanju nadaljevali z enako enotnostjo, ki smo jo dosegli v pogajanjih o Eh, izstopu. Eh, zahvaljujem se Združenemu kraljestvu in vsemu, kar so naredili do sedaj, da bi izboljšali kakovost državljanov Evropske unije. Gospa Schreinemacher, govorimo o tem, kako bodo izgledali bodoči odnosi z britanskimi prijatelji. Mislim, da moramo preučiti skupne interese in cilje, Eh, ne pa, da razmišljamo samo o tem, kar nas razdeljuje. Želim si ambicioznega trgovinskega sporazuma, ki bi omogočal pravično konkurenco. No, eh, vendar pa ob tem velja, da tretja država ne more uživati enakih koristi kot eh, države Evropske unije. Dostop do skupnega trga pa je odvisen od pripravljenosti Evropske unije, da se uskladi z evropskimi standardi. Eh, predvsem je pomembno to, da mi ostanemo enotni. Moramo hraniti naše standarde, imeti moramo jasna pravila glede konkurence uh, in uh, urediti tudi področje ribištva. Brexit obžalujem, ampak sedaj se moramo posvetiti gradni novega odnosa. Gospoda Vidza, ide. Vážená paní předsedající, Obávam se, že velmi mnoho nadšen... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vem, da jih veliko tukaj eh, gori od same navdušenosti za Evropsko unijo. No, ampak upoštevati moramo to, da je Velika Britanija članica Svetovne trgovinske organizacije in uh, v tem okviru ji ne moremo nalagati nobenih ovir. To vključuje promet, kmetijstvo. V času spletne, uh, spletnih bank tudi ne moremo Združenemu kraljestvu nalagati ovir. Če bi to poskusili, potem bi to imelo negativne posledice za Evropsko unijo. Um, no, seveda pa ne moremo dopuščati dumpinga. Uh, vendar pa mislim, da če bomo preveč ustrajali pri svojem, potem bomo Evropi prej škodili kot koristili. Gospod Pušat. Hvala lepa, gospod Eh, gospa predsedujoča, gospod Parnje, ja, sedaj moramo začeti delati, moramo zagotoviti trgovinske in gospodarske sporazume, ki bodo zagotovili spoštovanje pravic naših državljanov. Recimo španski ribiči morajo imeti pravico ribariti v španskih eh, vodah, prav tako je treba urediti področje kmetijstva, sodnega sodelovanja. Ehm, in ob tem se moramo pogajati enako strogo, ne pa strože kot z drugimi tretjimi državami. Mislim, da bi morali sedaj eh, tudi končati proces dekolonizacije. Namreč v španskem teritoriju imamo še vedno kolonijo Gibraltar. Gibraltar je za njih baza za pranja denarja in uh, prostor, kamor se zatekajo zločinci. Zato mislim, da bi morali tukaj poskrbeti za dokončanje procesa dekolonizacije. Uh, to je uh, mm, naloga Velike Britanije, predvsem pa bi morali ta proces podpirati tudi znotraj Evropske unije. Gospoda Luta Hübner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 Finančne storitve so zelo pomembne pri prihodnjem eh, dogovoru z Evropsko unijo. Ehm, celovit trgovinski sporazum lahko ima tukaj samo omejene pristojnosti. Eh, tukaj gre predvsem za enotni trg, tukaj potrebujemo mehanizme vzajemnosti. Komisija ima samo nekaj mesecev, da sprejme odločitve v zvezi s tem. Finančna industrija se mora zavedati dejstva, kako malo časa ima, da se prilagodi prihodne situacije. V zadnjem času si je tudi Evropski parlament eh, prizadeval za to, da bi okrepil ta okvir vzajemnosti. To mora postati nov okvir za področje finančnih storitev. Eh, to je lahko naša diskrecijska pravica, ampak zato potrebujemo konstruktivno sodelovanje z regulatorji in nadzorniki. Samo na ta način bomo zaščitili integriteto našega finančnega trga, bomo zaščitili naložbenike in potrošnike in zagotovili LPF. V tej hiši pa se moramo zavedati tudi tega, da za ambiciozno prihodnost v Evropski uniji, ko gre za finančne storitve, moramo tudi sami čimprej zaključiti bančno unijo in poskrbeti za pravo unijo kapitalskih trgov. Uh, imeli bomo finančni neodvisni nadzor, ampak enako velja za Združeno kraljestvo in tam so že povdarili, da ne bodo zgolj sprejeli naših pravil. Mislim, da bi morali ohraniti tesne odnose na področju a, finančnih storitev. Na ta način bomo tudi zmanjšali grožnjo tvegan. Gospod De Castro. Hvala, gospa predsedujoča. Po najtemnejših obdobjih eh, zgodovine naše unije moramo državljanom zagotoviti rezultate, ki so eh, bili doseženi v 45 letih eh, Evropske unije in zagotoviti spoštovanje lojalne konkurence in vseh drugih standardov, ključno z varnost, hrano to ne sme vključiti trojanskega konja, ki bo predstavljal nevarnost eh, za zdravje naših državljanov in eh, preživetje naših podjetij. Imamo pa eh, skupno preteklost in uh, skupno kulturo, ki vključuje tudi nekatere uh, izdelke, ki si zaslužajo ustrežno zaščito. Po brexitu ne sme nastati vakum, ampak Evropska unija, ki bo še močnejša, ki bo vzdržna in ki bo znala zaščititi svoje državljane. Eh, Hvala. Gospod Andrews.